Good morning, everybody. It's a pleasure welcoming you here, even- Sledi sporočilo tolmačev. Danes teče 37. dan naših protestnih ukrepov zoper neuravnotežene in nepoštene delovne pogoje, ki nam jih je enostransko vsilila uprava Evropskega parlamenta. Z obžalovanjem vas obveščamo, da bomo s tolmačenjem prekinili točno ob predvidenem koncu sestanka. Hvala za razumevanje. Sprejeti je dnevni red. Ima kdo kakšen komentar? ne, potem je dnevni red sprejet. Na to sporočila predsedujočega, nekaj jih imam. Najprej priporočila in odločitve koordinatorjev, ki so se srečali 20. junija letos, sodelovanje o večletnem finančnem okviru med odbori, ki so odgovorni za specifične programe, stanje, kar se tiče uh, uredbe o skupnih določbah, uh, je bilo odločeno, da se uporabi. Uh, člen 54, imamo izključno pristojnost eh, po členu 15, na to program za enotni trg, konkurenčnost podjetij in evropsko statistiko. Odločeno je bilo, da se pripravi eh, dopis ITRE Econ eh, za zaprosilo za pravilo 55 glede na to, da gre za ta dva odbora. Eh, konferenca eh, predsednikov odborov je tako priporočila, da dobi odbor Ekon izključno pristojnost imenovanja. Skupni sistem eh, davka na dodano vrednost, kar se tiče možnosti obratnega mehanizma, ELS, na to usklajevanje struktur za trošarine za alkohol in alkoholne pijače, GUE, digitalizacija gibanja in nadzora eh, blaga, ki spadajo pod kategorijo trošarine, tega, še nismo, tega še nismo določili, eh, splošne določbe za trošarine GUE, administrativno sodelovanje na področju trošarin, kar se tiče vsebine elektronskega registra ELS predstavitev oziroma vzpostavitev tehničnih ukrepov za delovanje sistema DDV za obdavčanje trgovine med državami članicami ELS, vzpostavitev eh, programa podpore za reforme ALDE, na to vzpostavitev Evropskega, eh, Evropske funkcije za stabilizacijo investicij, SND, program InvestEU, SND, predlog eh, uredbe Ruskega parlamenta in sveta glede programa Fiskalis zeleni, uredba sveta, ki spremenja uredbo sveta 2015-1588 z dne 13. julija 2015 o izvajanju členov 107 in 108 pogodbe o delovanju Evropske unije, kar se tiče določenih kategorij horizontalne državne pomoči, čudovita tema EKR na to predlog uredbe sveta, ki spremenja uredbo 1553 iz leta 1989 o eh, enotnih določbah za zbiranje lastnih eh, sredstev eh, z naslova davka na dodano vrednost. Mnenja ne bomo pripravili na to predlog sklepa oziroma odločbe sveta o vzpostavitvi Eh, sistema lastnih sredstev SND, zmanjševanje učinka nekaterih plastičnih proizvodov na okolje ENF, um, skupne določbe za Evropski sklad za regionalni razvoj, socialni sklad, kohezijski sklad, eh, pomorski in ribiški sklad in pa finančna pravila za eh, azilni in migracijski sklad, interni varnostni sklad in uh, instrument za upravljanje uh, z vizumi ELS, na to predlog uredbe eh, o vzpostavitvi programa za enotni trg, konkurenčnost podjetij, tudi MSP-jev in evropsko statistiko, in eh, ki eh, odpravlja številne uredbe, ki jih ne bom prebral, EKR, in pa še Evropski semester za koordinacijo ekonomskih politik, letni pregled rasti za leto 2019, ELS glede Brexita. Nimam sporočil. Delegacija odbora Ekon v drugi polovici 2018, kitajska, koordinatorji so bili obveščeni, da je finančni ekonomski eh, odbor NPC-ja potrdil misijo odbora Ekon. Sestava bo 3LS, 3SND, NEKR in NALDE član na to eh, mednarodni denarni sklad na Balju, tri predstavniki LS, tri SND, en EKR in en ALDE in pa obisk Italije, štiri iz LS, štiri iz SND, tudi predsednik, en iz EKR in en iz ALDE ekonomsko upravljanje, ekonomski dialog s španskim finančnim ministrom. Odločili smo se, da povabimo španskega finančnega ministra na ekonomski dialog v drugi polovici letošnjega leta, sestanek z nacionalnimi parlamenti o priporočilih za posamične države. Koordinatorji so se odločili, da bo ta dogodek potekal 9. oktober. Peticije. Ni bilo eh, komentarjev v zvezi z informacijami, ki so bile podane v okviru vprašanja za ustni odgovor o fatki in o eh, predlogu resolucije, ki jo je pripravil odbor peti, na to poročilo na lasno pobudo OEIB. Eh, predsednik bo poslal pismo predsedniku eh, konference predsednikov odborov in zaprosil za avtorizacijo. Pregledali bomo tudi najnovejši program za misijo v Washington in New York in ta bo poslan koordinatorjem. Bolgarski finančni minister eh, se bo eh, jutri zglasil v našem odboru za kratko izmenjavo mnen ob koncu predsedstva na to eh, napačna prodaja finančnih eh, proizvodov. Imamo vprašanje za lusni, usni odgovor na temo neizvajanja zadevne zakonodaje oziroma na temo kršitve zakonodaje EU. Komentarjev ni bilo na to mnenje o zakonodaji, ki velja za učinke na uh, zahtevke. Uh, Eko ne bo pripravil mnenja zaradi omejene časovnice. Še pregled, eh, dopis o pregledu oziroma reviziji delegiranega akta za solidnost 2 bomo poslali komisiji in pa še nekdani vodja Elstata. Eh, to vprašanje bomo izpostavili na misiji eh, FA2VG 25.16. junija. To smo torej že naredili. Toliko o sporočilih predsednika, tolmači danes še vedno stavkajo, ne poznamo vseh podrobnosti, ampak če prav razumem, bo tolmačenje za pet najbolj uporabljenih jezikov v eh, primeru rednih sej odborov zagotovljeno. Na to tretja točka, pregled delegiranih aktov in izvedbenih ukrepov. To je 14. tovrsten eh, sestanek. Eh, bomo to obeležili, no, niče se nismo pripravili. Kot veste, Ekon meni, da je izjemno pomembno izvajati te pristojnosti z vidika pregleda. Danes se bomo osredotočali na ukrepe na drugi ravni eh, uredbe o referenčnih vrednostih. Od 1. januarja 2018 se uporablja večino eh, pravil iz eh, te uredbe, ampak nekatere ukrepe z druge ravni je treba še sprijeti, tudi regulatorne in izvedbene tehnične standarde pozdravljam eh, gospoda Luderja iz eh, GD Fisma, pa tudi gospoda Mihalika iz eh, ESME. Dobrodošla. Oba prosim za kratek uvod, ki ne bo trajal več kot pet minut. Saj veste, kako gre. Na to pa nas čaka izmenjava mnen. S kolegi in kolegicami predlagam, da začnemo s komisijo. Na to bo besedo dobila Esma in na to naši poročevalci. Izvolite, gospod Luder, beseda je vaša. Najlepša hvala, dobro jutro vsem. Danes bi radi predstavili deset standardov iz uh, uredbe o referenčnih vrednostih, nanašajo se na Eh, institucionalni nadzor, eh, nadzor nad kakovostjo vnosa podatkov, na metodologijo, na preglednost metodologije. Najpomembnejši pa je kodeks ravnanja za sodelujoče. Imamo še dodatne kriterije za bistvene referenčne vrednosti. Eh, pomembna je naprimer izjava o referenčnih vrednostih in pa določbe o sodelovanju. Eh, ter podrobnosti, kar se tiče priznavanja tretjih držav. Ti RTS eh, so, kot vidite, po naslovih zelo tehnične narave, oblikujejo eh, tehnične elemente, ki se nanašajo na zahteve iz primarne zakonodaje. ESMA je upravila odlično nalogo, poslala nam je vse te standarde, mi pa jih želimo sprejeti brez večjih sprememb. Spremembe, ki jih vidite, so uh, zgolj redakcijske in ne spreminjajo vsebine referenčnih vrednosti, ki jih predlaga ESMA. Spremenili smo nekatere obeseditve, ampak vsebine ne. Upravičujem se, se eh, za dolgo zamudo pri spremanju teh standardov. Imamo številna oska grla, s katerimi se soočamo. Uh, Naprimer, eh, želeli smo spremeniti eh, nekatere eh, obstranske zadeve, brez da bi spremenili vsebino. To je zahtevalo kar precej časa. Največje osko grlo, tako rekoč, pa je sedaj prevajanje. Vseh deset standardov je treba prevesti v vse uradne jezike. Da bili smo pozni, zavedamo se tega, to je naša krivda, to tudi priznamo, prosimo pa za razumevanje. Eh, prevajalske službe imajo trenutno toliko dela, da eh, imajo ogromno zamud. To so sicer izjemno pomembni standardi, ampak eh, vseeno smo se odločili, da ne bodo imeli glavne prioritete pri eh, prevodu, zato ker večinoma izpostavljajo zadeve, ki so že jasne eh, na eh, prvi ravni same zakonodaje. O vsebini ne bom govoril, o tem bo verjetno spregovoril kolega iz, ESMA, iz ESME in to je vse. Hvala. Hvala, gospod Luder, sedaj pa gospod Mihalik iz ESME. Thank you, Chairman. Dear Chairman, honorable members. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči, spoštovani gospod predsedujoči, spoštovani člani in članice eh, odbora, hvala, da ste nam dali priložnost, da sodelujemo na eh, današnji seji o uredbi o referenčnih vrednostih BMR. Kot veste, je ta začela veljati in ESMA je podpirala izvajanje. Imamo jasen cilj, da se doseže cilje so zakonodajalcev. ESMA je Evropski komisiji poslala 11 eh, osnutkov tehničnih standardov 30. marca 2017, na to smo poslali še en sklop, eh, eh, prav tako leta 2017. Pokrili smo več tem, ESMA je predstavila vsebino že 8. junija 2017 na odboru EKON. Sekretariat odbora EKON je pripravil dodatne obrazložitvene informacije. Eh, dokumente in to počnemo tudi mi sedaj. Osnotki standardov, ki jih je ESMA eh, predstavila lani, zagotavljajo eh, robustnost, integriteto in aktualnost teh referenčnih vrednosti oziroma standardov. Zagotovili smo sorazmernost sploh za administratorje bistvenih in nebistvenih referenčnih vrednostih, tako želimo odraziti namen sozakonodajalcev Eh, kar se tiče režima, ki velja za takšne administratorje. Pozno potrebovanje tehničnih standardov eh, pomeni, da nastaje negotovost, eh, v nevarnosti je pravo izvajanje uredbe o referenčnih vrednostih. Prosimo torej, da čim prej potrdite RTS in to je komisija tudi sedaj naredila odkar smo pripravili eh, te tehnične standarde, smo še naprej delali na izvajanju te eh, uredbe. V kontekstu eh, ukrepov na tretji ravni smo pripravili dokument za posvetovanje, ki velja za administratorje nebistvenih referenčnih vrednostih junija lani. Ta dokument predstavlja določbe v zvezi z izvajanjem o nadzoru nad eh, kakovostjo vnosa eh, podatkov in tako naprej in tako dalje. Vsebina eh, smernic je povezana z vsebino samih tehničnih standardov, zato jih smo sedaj čaka na objavo zadevnih tehničnih standardov v uradnem listu, preden vse skupaj objavimo uradno. Pripravili smo tudi uh, razprave o BMR eh, od julija 2017 naprej. Eh, več kot ducat takšnih eh, razprav smo objavili. Namen teh je, da, si, da se približamo drug drugemu, kar se tiče naših praks. S tem investitorjem in drugim akterjem na trgu predstavimo tudi določbe in posledice zakonodaje. Od 1. januarja letos je ESMA začela uh, Eh, objavljati tudi registr administratorjev eh, in ta je izjemno pomemben. Po koncu eh, prehodnega obdobja bodo organi, ki so pod nadzorom, lahko uporabljali referenčno vrednost zgolj, če je administrator oziroma referenčna vrednost vključen oziroma vključena v registr. Sedaj že imamo 14 administratorjev. Eh, ki so registrirane v sklopu BMR in ta številka bi se naj podvojila, vsaj podvojila do konca leta. Tri referenčne vrednosti smo vključili v eh, seznam eh, kritičnih referenčnih vrednosti. Vzpostavili smo dva zadevna organa, enega, ki nadzoruje Euribor in Onjo, drugi pa nadzira eh, Libor in Esma je sodelujoča v obeh kolegijih. Esma si prizadeva za usklajeno spoštovanje pravil in podpira eh, nadzorne prakse. 2. januarja 2017 smo eh, objavili nadzorni okvir tudi z vidika izbire potencijalnih kandidatov za obvezne prispevke k kritično pomembnim referenčnim vrednostim. Februarja leta 2018 je. Eh, ESMA skupaj z ECB, Evropsko komisijo in belgijskim organom eh, vzpostavila delovno skupino za ugotavljanje tveganj. Ta je namenjena uh, analizi in identifikaciji uh, pomembnih elementov. Četrta seja poteka danes v Frankfurtu. Pripravili smo posvetovanje eh, junija letos o identifikaciji alternativnih eh, stopenj. Imamo eh, dve zasebni stopni in pa ESER, ki jo zagotavlja ECB. E oziroma jo bo zagotavljal leta 2019. Hvala še enkrat za povabilo, seveda sem pripravljen odgovarjati na vaše vprašanje. Hvala, sedaj pa naša pogajalska ekipa. Karolina izvoli, naša poročevalka. Najlepša hvala. Hvala tudi komisiji Nesmi, da ste se nam pridružili. Lani januarja je začela veljati zakonodaje, nacionalni organi in administratori se sedaj ukvarjajo z izvajanjem ter s praktičnimi elementi, ki jih vsebuje nova zakonodaja. Poskrbeti je treba za ustrezno izvajanje eh, tako akterjev znotraj Evropske unije, kot tudi eh, iz tretjih držav ampak sedaj je napočil čas, da dokončamo eh, preostale izvedbene ukrepe, glede na to, da eh, zakonodaja velja že nekaj časa. Poskrbeti moramo, da zakonodaja velja za vse sodelujoče na trgu. Moj prvi komentar se eh, nanaša na izvedbene ukrepe v BMR. Zadnji ustutek je bil poslan marca in junija 2017. To je več kot eh, eno leto nazaj, eh, kar pomeni precej dlje kot eh, obdobje treh, mesec, kar, treh mesecev, kar je predvideno v desetem členu te uredbe. Komisija je pojasnila, zakaj je šlo, ampak rada bi še enkrat izpostavila, da smo zelo nezadovoljni s to zamudo, sploh glede na to, da spremembe vsebine osnutkov esme praktično ni. Pred dvema tednoma smo strani komisije dobili osnutke tehničnih standardov, zato da bi jih eh, lahko pregledali v parlamentu in hvala za to. Kot sem eh, dejala, razlik eh, v primerjavi z osnutki ESME ni veliko, ampak pristop komisije je malce bolj restriktiven. Naprimer, piše uh, v četrtem odstavku prvega člena include uh, eh, na mesto uh, eh, mehkejše obeseditve, uh, eh, me include, uh, in zanima me, kakšna je vaša obrazložitev. Druga stvar, ki se želim dotakniti, so uh, regulirane, regulirane referenčne uh, vrednosti. Uh, sodelujoči na trgu so zaskrbljeni zaradi nejasnosti uporabe definicije eh, regulirane referenčne vrednosti iz tretjega člena, tudi kar se tiče obeseditve eh, entirely in pa directly in pa s tem povezane določbe iz eh, desetega člena. Strogo tolmačenje besedila iz prve ravni bi lahko povzročilo težave, kar pomeni, da bi bili stroški upoštevanja zakonodaje višji in to bi vplivalo na evropske finančne trge zaradi eh, pomankanja eh, ponudbe takšnih eh, referenčnih vrednosti. Ključnega pomena so bili ti elementi za dogovor v trialogu. Pripravljeni smo se pogovarjati o iskanju eh, rešitve, s čimer bi se izognili eh, pravni negotovosti in negativnim učinkom na evropske finančne trge. Ta rešitev mora odražati dejstvo, da so regulirane referenčne vrednosti že predmet zakonodaje, naprimer kar se tiče zlorabe eh, trgov in kar se tiče MIFID-a 2 te uh, uredbe zagotavljajo, da je kakovost uh, jasna in da smo zaščiteni pred zlorabo. Spremembe v prvi ravni so najbolj spremljive, če želimo zagotoviti integriteto uh, uredbe, kakor sta jo so zakonodajalca oblikovala. Pojasniti je treba namen ubeseditve so zakonodajalcev. Uh, ali pa vključimo eh, operacije v zvezi eh, s pretokom podatkov v eh, referenčne vrednosti. V naslednjih mesecih se moramo o tem pogovarjati. Potrebujemo trajnosten finančni svežen, vem, da so časovnice problematične to velja praktično za vse dosjeje, ki jih obravnava ta odbor. Ampak možno bi moralo biti, da dokončamo vsaj enega od teh pred 1. januarjem 2020. Če pa se zgodi, da ti dosjeje ne bodo pravočasno dokončani, eh, v tem primeru pozivam mesmo, da uporabi vse instru instrumente, ki jih ima na voljo in najde rešitev na prvi ravni. Rešitev na prvi Eh, ravni je upravičena eh, z izvirnimi nameni so zakonodajalcev. Zagotoviti je treba, da bodo evropski eh, trgi utrpeli zgolj toliko sprememb, kolikor je res potrebnih. Zagotoviti je treba stabilnost. Še zadnji komentar. Skrbi me časovnica reforme EU, Euriborja, Euriborja in spremembe uh, eh, ionije. Morda alternativ za ionijo do takrat eh, ne bo. Veliko je uh, negotovosti, kar se tiče procesa reforma Euriborja, kako komisija gleda na izvedljivost teh časovnic in kako se naj izognemo. Uh, Disrupciji na trgu, glede na to, uh, da eh, so te referenčne vrednosti izjemno pomembne za milijone akterjev. Želim se seveda eh, še naprej eh, pogovarjati z vami, veselim se tesnega sodelovanja. Hvala. Najlepša hvala, Karolin, v imenu e LS pa Darjuš Rosati. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kolega Ludek Niedermayer, ki je poročevalec o senci e LS, je žal odsoten in zato se upravičuje prosil me je, da obvestim ta odbor, da podpira poročevalko in se strinja z njenimi eh, komentarji. Zahvaljuje se poročevalki za njeno delo pri tem zelo tehničnem dosjeju, ki ga je podedovala od eh, naše kolegice Ekore van Nuvenhuizen. Veliko srečo. Najlepša hvala, Darius. Sedaj pa skupina SND in to bo gospod Fernandez. Is... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Res je, da je minilo že preveč časa, kakor je to povedal tudi kolega iz komisije. Preveč traja ta razvoj različnih zakonodajnih ukrepov, ki bi jih morala sprejeti komisija in ESMA. Vse skupaj traja že tri leta. Pred tremi leti je, so, so zakonodajalci odobrili to besedilo. V začetku leta 2014 eh, eh, so potekale evropske volitve v zapletenem trenutku, ne samo v Španiji, ampak tudi drugot po Evropi. Trenutek je bil zapleten zaradi hude finančne in bančne krize, pa tudi zaradi slabe prakse številnih finančnih institucij, ki so manipulirale, špekulirale in so na koncu škodovale dohodkom državljanov z nezakonitimi taktikami. Te, s, to, eh, s tem smo se spopadli za zakonodaje na področju konkurenčnosti. Gre pa tudi za nezakonite ukrepe, ki potrebujejo zakonodajne ukrepe, kot je ta. Potrebujemo jasno upravljanje, transparentnost, potrebujemo jasne finančne kazalnike. Skratka, takrat je prišlo do tako hude krize tudi zaradi odsotnosti zakonodaje. Jaz sem na evropskih volitvah eh, obljubil, da se bom boril proti tem manipulacijam z eh, Euriborjem in pa z eh, drugimi špekulacijami. Rekel sem, da potrebujemo zakonodajo, ki bo pregledna in ki, bo lahko, ki bo lahko preprečila takšne type manipulacij. Ta zakonodaja je sedaj uh, že nekaj časa obravnavamo v parlamentu, tudi v svetu in po enem letu sta svet in parlament uspela doseči dogovor, dogovor, ki bi omejil možnosti manipulacij eh, finančnih institucij, tako pomembni indeksi, kot so Euribor, ampak sedaj pa vidimo tri leta kasneje, da se še vedno ni nič zgodilo. Preveč časa smo si vzeli, ko gre za sprejemanje različnih delegiranih aktov, različnih standardov. Poleg tega pa vidimo, da obstaja tudi velik odpor iz industrije. Ne želijo uporabljati indeksov, ki spadajo v to zakonodajo. To je spet postalo jasno pri Euriborju. Mislim, da nadzorne agencije več ne bi smele tolerirati te situacije. Eh, tako da jaz bi želel povdariti, da se moramo bolj eh, podvizati pri sprejemanju zakonodaje, sprejeti je treba vse potrebne odločitve in sklepe, zato da bomo končno dobili to zakonodajo. naj omenim še člen o referenčnih urednostih. oziroma v zvezi z eh, referenčno vrednostjo reguliranih podatkov. V zvezi s tem se je pojavilo kar nekaj, kar nekaj dvomov. Eh, ti te referenčne vrednosti naj bi sedaj bile izuzete iz določenih zahtev po jasnih kriterijih. Tiste referenčne vrednosti, ki uh, eh, temelijo na podatkih, ki so že predmet nadzora, bi imele manj stroge zahteve. Tiste mejne vrednosti, eh, referenčne vrednosti, ki temelijo na reguliranih podatkih, Mm, se pravi, ne govorim o reguliranih podatkih, ampak o referenčnih vrednostih, ki temelijo na referenčnih vrednostih in so s tem lahko predmet manipulacije. Ti pa ne bi mogli biti izuzeti. Tukaj je treba predvideti ustrezen nadzor. Referenčni indeksi, ki uporabljajo regulirane podatke, morajo biti manj eh, strogo nadzorovani. Ko pa gre za indekse, ki so pripravljeni na podlagi teh indeksov, tukaj pa seveda obstaja možnost manipulacij in zato bi to moralo biti um, nekaj, kjer je treba eh, strogo spoštovati standarde in norme iz uredbe. Eh, no, eh, sedaj ne smemo dovoliti, da bi dvomi, ki se, ki se porajajo v zvezi s tem, odprla, odprli vrata za um, to, da bi preveč omelili zahteve v zvezi z referenčnimi vrednostmi reguliranih podatkov. Jaz si želim, da bi na naslednjih. Um, volitvah lahko rekel eh, španskim eh, državljanom, da ne bo več manipulacij za indeksi, kot so Libor, Euribor, obresne mere in tako naprej. In upam, da bomo zato čim prej odpravili te dvome. Eh, mislim, da je enostavno odpraviti te dvome, če spoštujemo duh in pa črko predlagane zakonodaje. Najlepša hvala, nikogar ne vidim iz EKR, e iz skupine zelenih, iz skupine GUE, ELDD, ENF, nihče ni prosil za besedo. V postopku pritegnite pozornost predsedujočega, tako da se sedaj vračamo k institucijam. Začeli bomo spet s komisijo, na to pa ESMA. Izvolite. Najlepša hvala, dobili smo nekaj vprašanj, na katera bom poskušal odgovoriti. Mislim, da je najpomembnejše vprašanje, vprašanje eh, reguliranih eh, podatkovnih referenčnih vrednosti. O tem smo se pogovarjali na sedmem trialogu o referenčnih vrednostih ob koncu leta 2015. In že v tej fazi je Evropski parlament želel razširiti obseg definicije tako, da bi lahko uporabili tudi posrednike za pridobivanje teh podatkov. Svet je bil proti, zato ker so dejali, da so posredniki neregulirani akteri in uh, lahko bi se torej znašli v težavah v fazi posrednikov. Komisija je poskušala najti neko uh, srednjo pot, dejala je, da bi ti posredniki v vsakem primeru eh, bili uh, eh, API in če podatki pridejo neposredno uh, od njih, velja ista zakonodaja. Namesto, da bi imeli torej ta strogi kriterij reguliranega trga, kar je eh, podpiral svet, smo mi dejali, da če imamo posredniki, eh, posrednike bi bili posredniki sami, ustrezni podatkovni viri, eh, saj bi eh, morali spoštovati eh, določbe o objavah. Menimo, da se je treba ta kompromis pogledati, spomnimo se na to zgodovino iz trialoga, precej skeptičnih besed je letelo ravno na posrednike, ki bi naj posredovali podatke, še posebej, če podatki prihajajo iz različnih uh, reguliranih eh, strani. Če bi tukaj prišlo do spremembe, bi bilo to seveda pozitivno z našega vidika, ampak želel sem spomniti na eh, preteklost, specifični status eh, reguliranih podatkovnih referenčnih vrednosti je bil torej povezan s ponudbo podatkov iz eh, reguliranih eh, strani, brez sodelovanja posrednikov. Ampak rešitev so torej API. E. Če to ni dovolj, če je treba spremeniti zakonodajo, bomo poskušali po najboljših eh, močeh svetovati so zakonodajalcema. Kar se tiče vprašanja poročevalke v zvezi s funkcijo nadzora, nadzorno funkcijo, smo eh, zahtevali obvezno prisotnost predstavnikov drugih eh, entitet, drugih organov, še posebej tistih, ki prispevajo k eh, neto vrednosti aktive. Dobro je, da so vsi ti akteri del nadzorne funkcije in kot je dejala poročevalka, smo, smo spremenili obeseditev. Uh, should consider including v should include. To so glavni uh, prispevniki podatkov in uh, integriteto njihovih podatkov je treba seveda zagotoviti. So izjemno pomembni, njihova vloga je ključna, tako da morajo biti del podatkov nadzornega odbora, tako da zagotovijo dobro upravljanje. Zavedamo se vprašanj v zvezi z Euriborjem in Eonijo. E Kot eh, smo že povedali, imamo skupno delovno skupino, eh, v kateri sedi več institucij, tudi belgijski, belgijski organ, ki je odgovoren za Euribor in Eonijo, Evropska centralna banka, ESMA in Evropska komisija. Ta delovna skupina. Mm. Eh, se pogovarja o alternativah in o eh, stopnjah brez tveganja. Ena od preprostih rešitev za zagotavljanje pravne gotovosti bi bila eh, ta, da bi ti dve referenčni vrednosti prijeli ustrezno dovoljenje, avtorizacijo. Časa za to je še dovolj, kot je dejala ESMA in kot je dejala poročevalka še vedno imamo prihodno obdobje, ki traje do 1. januarja 2020, tako da je eh, časa za rešitev tega vprašanja še vedno dovolj, tako da se izognemo nadaljni eroziji prispevkov eh, s pomočjo avtorizacije eh, te referenčne vrednosti. Če to ni mogoče, pa se moramo soočiti z velikim izzivom prehodno obdobje, v katerem se lahko referenčne vrednosti uporabljajo brez eh, dovoljenja, eh, se bo izteklo eh, leta 2020. Obravnavamo torej to temo, ampak naj spomnim, da imamo še preostalo letošnje leto in celo leto 2020 za to, da poskušamo rešiti ta problem. upam, da bodo tudi ustrezni eh, regulatorni organi, ki skrbijo za eh, izdajanje dovoljen in za nadzor nad temi primerjalnimi oziroma referenčnimi vrednosti, opravili svojo nalogo, mi pa bomo seveda poskušali po najboljših močeh podpirati odločevalce pri njihovem delu, brez da bi se eh, znašli v težavah pri izvajanju, če bi na primer ugotovili, da je treba eno od teh referenčnih vrednosti zamenjati. Hvala. Uh, hvala. Esma, izvolite, želite tudi vi kaj pripomniti? Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Dotaknil se bom reguliranih referenčnih vrednosti v naši uh, oceni. Uh, uporabljamo uh, besedi entirely and directly, kar pomeni uh, da se načeloma to ne more uporabljati. Imamo pa tudi eh, člen 1.24a, če administrator dobi regulirane podatke strani ponudnika storitev eh, nekega tretjega ponudnika storitev, naprimer prodajalca podatkov in če ima eh, do, dogovor s takšnim ponudnikom storitev in če upošteva deseti člen uredbe, so ti podatki še vedno kategorizirani kot regulirani podatki. Eh, podatki. Seveda smo pripravljeni sodelovati z vsemi akteri eh, pri reševanju te problematike, kar se tiče obeseditve na prvi ravni in kar se tiče instrumentov, ki jih imamo na voljo. Obenem pa spremljamo razvoj dogodkov na prvi ravni, če se bo prva raven uh, spremenila oziroma če boste želeli, da jo spremenimo. Hvala. Hvala lepa. Še končen komentar naše poročevalke, Karolin. Ja, hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala tudi poročevalcem v Senci za komentare in tudi komisiji in ESMI za odgovore na teh nekaj vprašanj. Vsekakor pozdravljamo to, kar je dejala komisija in prepričan sem, da bomo dobro sodelovali na tem dosegu. Še nekaj glede mm, kritičnih vprašanj kriterijev oziroma primernih vrednosti. Tu se želimo prepričati, da ne bo prihajalo do nepotrebnih moten na finančnih trgih. To zadevo bomo seveda natančno spremljali v nadaljnih mesecih. Toliko z moje strani poslišanem. Hvala. Mač, um... Hvala lepa. S tem smo prišli do konca tega dela našega dnevnega reda ob desetih minutah nadaljujemo, torej kratek odmor do 10. ure. So, hello everybody, we continue our meeting. Uh, first of all, I... Tako, lepo zdrav vsem, nadaljujemo se stankom. Najprej še eno obvestilo predsednika in sicer izid trialoga Econ NV o preselitvi EBA in Evropske agencije za zdravila. Ta trialog je potekal 9. julija letos. Potrdili smo iz tehničnega sestanka EBA eh, e junija, kar podeljuje tehnično vprašanje o vključevanju Evropskega parlamenta v izbiro sedeža evropskih eh, agencij. Tu odgovora še ni, presenečenje. Predsedstvo bo eh, prosilo za nov mandat, ki so zakonodajalcem omogoča hiter zaključek pogajanj po možnosti v pisnem postopku, tako da naše zaupanje seveda polagamo v avstrijsko predsedstvo, da bo razrešilo ta velikanski problem. Zdaj pa točke 4, 5, 6 na dnevnem redu in sicer uredba o spremembi, uredba o ustanovitvi evropskih nadzornih organov in uredba o finančnih trgih. Številka 1093, 20, 1094, 20, 1095, 20, 345 skozi 213, 346 skozi 213, 600 skozi 214, 2015 skozi 760, 2016 1011 in 2017 1129. Po domače povedano gre za pregled ESE. Veseli me, da so naši soporočevalci prisotni. Upam, da ste vsi brali elektronsko pošto sinoči, ko smo dobili osnutek danes torej sledi predstavitev. Začnimo pa s tem, da damo besedo našim soporočevalcem in sicer najprej začnemo z večjo skupino, torej Burkhard Balc. Hvala lepa, gospod predsedajoči, spoštovane kolegice in kolegi. Kot je predsedajoči ravno kar dejal, osnutek poročila ste prejeli šele sinoči, zato zamudo se vam eh, opravičujem, enako bo verjetno storila soporočevalka. Naš prvotni namen nikakor ni bil, da bi to tako pozno eh, razposlali kot eh, soporočevalce, da nismo imeli tega namena, ampak dejansko smo do zadnjega trenutka vodila pogajanja. No, poročilo je zdaj v prvem osnutku že na voljo, to je pomemben prvi korak pri treh predlogih eh, komisije imamo več kot 300 eh, strani besedila, tako da po devetih mesecih dela smo morda kakšen korak dlje, kot so v svetu. No, zelo očitno je tudi, da vsebinsko soglasje ni bilo povsod eh, tako enostavno, kot ste verjetno sami vsebili takoj lahko enostavno ugotovili po intenzivnem pregledu tega teksta. Torej, glede česa se lahko dogovorimo. Najprej delo Ebe, Ejope in Esme. E. Tu smo se uspeli dogovoriti za krepitev sorazmernosti pri delovanju teh nadzornih organov. Ta zahteva po sorazmernosti je vključena v uredbo. Tudi v nadzornem priročniku eh, in pa tudi v priročniku za reševanje Resolution Handbook, eh, tu želimo v prihodnje bolj upoštevati tudi rizičnost posameznih finančnih inštitucij. Tudi prizivni organ lahko pomankanje sorazmernosti v uporabi kot razlog za nadzor. Prav tako je potrebno v nadzornih organih zagotoviti več besede, eh, ne le z visoko dvotretinsko večino, ampak tudi kot posamezni predstavniki skupin. Dogovorili smo se tudi glede razpoložljivosti jasnih zapisnikov odločitev odločevalnih organov. Dejstvo je, da ESA dalec za SSM in eh, SRB, kar zadeva to transparentnost in to bi želeli vsekakor z našim predlogom odpraviti, kajti nadzorni organi imajo seveda zelo pomembno nalogo demokratičnega nadzora in seveda je pomembno tudi, da so te odločitve javne. Tretja zadeva, dogovorili smo se tudi glede razjasnitve oziroma razčiščene mandata vsega, nadzornih organov. V našem odboru je bila to dolgo zelo pomembna tema. Tu je potem tudi vprašanje povezovanja hm, delovanja nadzornih organov, tudi z tako imenovanimi vprašanji in odgovori. To je do sedaj ležalo v tako imenovanem sivem območju. Jasno je, da ta vprašanja in odgovori niso zavezojoči, možno so drugi nacionalni načini reševanja teh tem in najprej treba preveriti, ali lahko pride do odgovora strani nacionalnega organa. Prav tako se strinjamo, da kar zadeva smernice nadzornih organov, bo tudi te potrebno raščititi. Evropska zakonodaja ne zahteva potem višji prak preverjanja, torej z dvotrinsko eh, večino v skupini deležnikov, kar zadeva pripravo smernic. Če gre za smernice na lastno pobudo, pa je ta prak nižji in tam zahtevamo običajno večino v skupini deležnikov. V vsakem primeru Evropski parlament, komisija in svet lahko zahtevata us, nekakšno utemeljitev strani ESA-jev in v končni posledici lahko zahtevajo tudi umik smernic. No, poleg tega smo govorili tudi o vlogi prizivnega organa, ki jo želimo okrepiti in tu gre ne le za strokovno ekspertizo teh organov, ampak gre tudi za njihovo področje dela, ki ga želimo razširiti, kot rečeno, upoštevajoč tudi prej omenjeno sorazmernost. Potem smo se soporočevalci dogovorili tudi o okrepljenem posvetovanju z deležniki. Mi želimo širšo vključenost teh posvetovanj, eh, da to postane pravilo praktično, ko je govor o smernicah. Pomembno je, da imamo široko zastavljene primere posvetovanja, ki ustrezno odražajo stališče odrežencev na trgu. Pa tako je pomembna kakovost napotenih oseb v skupine deležnikov, kajti okrepljena vloga seveda pomeni tudi okrepljeno odgovornost. Skupine deležnikov morajo v prihodnje torej podati stališče, imeti možnost podati stališče tudi k vprašanjem in stališčem. Naslednja zadeva. Več besed Evropskega parlamenta pri določitvi vodstvenih kadrov v nadzornih organih. Na to smo se ozrotočili pri valjanskem letu, pri SSM in SRB in v prihodnjo želimo tudi proces eh, izbire kandidatov prevetriti, da bo ta bolj pregleden in da bomo imeli ustrezno institucionalno ravnovesje med komisijo, svetom in Evropskim parlamentom parlamentom. Sedma točka. Dogovorili smo se tudi glede krepitve mednarodne moči evropskih nadzornih organov. Zato je seveda potrebno bolje koordinirati eh, delo doma, kar zadeva polnopravno članstvo ESA v mednarodnih organih. To zahteva ohranjamo in menimo, da je potrebno tu še marsikaj postoriti. Prav tako morajo odgovorni ESA in eh, članskih organizacij imeti jasen mandat, preden ukrepajo v mednarodnih organih. Osma točka izboljšave zakonodajnega procesa, še posebej pri določanju standardov, tu govorimo o ATS-u in ITS-u tudi tu predlagamo, da povlečemo ustrezne nauke iz dosedanjih izkušenj. Komisijo želimo zavezati k držanju se predvidnih načrtov. Dovolj je bilo improviziranja, mislim, da vsi vemo, zakaj gre, eh, torej implementacijski podatki so se prevečkrat, eh, preveč improvizirano v dejanje, oziroma uveljavljali in mislim, da bi tu morali imeti nekoliko bolj strukturiran pristop. Potem imamo tu tudi zahtevo po več realnosti pri stresnih testih. Mi želimo namreč okrepiti regulatorne zahteve. Seveda je pomembno upoštevati oba scenarija, tako temeljni scenarij kot tisti manj ugoden, scenarij, ki je treba upoštevati pri stresnih testih. Potem tudi izboljšanje medsebojnih pregledov nadzornih organov, peer review. Tu mislim, da bi morali zadeve tudi bolj strukturirati. Potem je potrebno odpraviti tudi pomankljivo neodvisnost nadzornikov posebno pozornost pa je potrebno nameniti tudi kršitvam evropske zakonodaje. Desetič, dogovorili smo se tudi glede zmanjšanja demokratičnih eh, procesov pri delegiranju, ex ante preverjanje outsourcinga ter delegiranje je nekaj, kar želimo odpraviti. Enajsta točka, predpisi glede zahtev naših nadzornih organov po podatkih. Še posebej, ko gre za to, da opomnimo na morebitno sankcijo za primer neposredovanje podatkov. Pa tako smo se eh, dogovorili glede krepitve proračunskega nadzora z vzpostavitvijo odbora za notranjo revizijo. 13. točka, ki je meni še posebej pri srcu in sicer gre za omejitev neposrednih pristojnosti ESME. Predloge komisije smo vsekakor podprli še posebej pri uredbi Eureka in EUSEF. Vse to so točke, pri katerih eh, upamo, da lahko računamo na podporo kolegic in kolegov tu v odboru. No, na zadnje je tu še osnutek za ESRB. Prvom še jaz sva imela priložnost sodelovati na splošnem odboru, General Board ESRB. In iz tega se je izkazalo, da je obstoječ sistem vodenja ESRB nekaj, kar zahteva prevetritev. Pozitivno ocenjujemo razpravo o izvršnem direktorju. Seveda pa smo tu še v točki, kjer nimamo dokončnega dogovora glede natančne dikcije. Vsekakor je jasno, da ESRB deluje izven mandata ECB, da se ESRB mora bolj sredotočiti na posvetovanje z deležniki in da mora imeti več eh, panažno specifičnih pristojnosti. To torej pomeni tudi, da je mm, bančna perspektiva, ki je tu zelo prisotna, nekaj, kar je treba nekoliko bolj odpraviti in da je treba vključiti tudi druge vidike finančnih trgov, mm, ki morajo biti strokovno prisotni. No, mimo vseh teh številnih pozitivnih vidikov našega dela, bi rad izpostavil tudi, ki se nismo uspeli dogovoriti. To še posebej velja za naslednje teme. Kot prvo, nismo se uspeli dogovoriti glede strateškega nadzornega načrta. Tu se ne strinjam, da gre za neko relacijo učitelj-učenec, ampak da se končno odločitev ohrani tam, kjer se odloča o proračunu. In to je nacionalno. Na koncu, koncu tega ne smemo pozabiti, kajti več papirja ne pomeni tudi boljšega nadzora nujno. Nasplošno nisem za to, da nacionalnim nadzornim organom jemljemo moč, kot je predlagala komisija. Ampak eh, mislim, da moramo verjeti v strokovno znanje mm, lokalno na terenu, kar je bilo tudi izpostavljeno v eh, zajednem pregledu. Glede nekaterih ključnih vprašanj v svezi z upravljanjem se tudi nismo uspeli dogovoriti tako upravni odbor kot eh, izvršni odbor ne bi pustili kot eh, enakopravni alternativi. Glede financiranja želimo obstoječi sistem financiranja EU poleg nacionalnega financiranja ohraniti, kar zadeva financiranje strani finančnih ustanov, to naj bi pa še dodali. Še ena zadeva, ki je bila težavna in kjer nismo uspeli priti do nekih kompromisnih rešitev, tu pa gre za določene neposredne pristojnosti ESA-jev. Nismo se uspeli dogovoriti. Tu mislim, da jaz zagovarjam nekoliko restriktivnejše stališče kot soporočevalka, saj menim, da je potrebno upoštevati, da so nekateri predpisi, kot naprimer eh, tisti vezani na, na primerjalne vrednosti benchmarks, pa tudi direktiva o prospektih, tu se sprašujem, ali po tako kratkem času velja to ponovno spremenjati. In pa tako nam ni uspelo najti skupnega jezika pri vprašanju glede upoštevanja sistema CCP in pa tematike trajnostnega financiranja, sustainable finance. Eh, vsi, vemamo, vsi vemo, da horizontalne ureditve še niso dokončane in zato menim, da bi bilo zdaj preuranjeno o tem odločiti. Zdaj prehajam k preliminarnemu zaključku, ki sem ga uspel narediti. Mislim, da je jasno, da čaka odbor še cela vrsta aktivnosti v prihodnih mesecih in eh, tednih. Po mojem mnenju osnutki poročil odražajo nezadovoljstvo z delom komisije, ki niti nas tu v parlamentu, niti državam eh, članicam v svetu ne omogoča hitrega soglasja. To zadeve, ki jih bomo težko eh, rešili, ker ti gre za težavno nalogo povezovanja evropskega nadzora z nacionalnim nadzorom, kajti to je moj cilj, da ne prihaja do eh, konkurence med temi, temveč do sodelovanja med temi eh, organi. In eh, tu moram reči, da predlog komisije ni ravno najboljša delovna podlaga in to je treba še izboljšati. Dokaj prepričan sem, da bo tudi skupina ELS tu v odboru v prihodnje nadaljevala s prizadevanjem v to smer. V vsakem primeru bi rad izkoristil to priložnost za to, da sekretarjat Ekon še posebej našima obema sodelovcema izrazim zahvalo za odlično vsebinsko in administrativno pomoč. Iskrena hvala tudi so poročevalki za delo, ki ni bilo vedno enostavno, ampak eh, na en drug od naj od tega tudi ni pričakoval. In za zaključek lahko povem, da bilo v zadnjih mesecih uložene ogromno energije v delo, ki ne temelji zgolj, oziroma ki ne bo razvidna zgolj iz teh poročil, ampak eh, mislim, da bo to razvidno tudi iz tega ali onega amandmaja v prihodnih eh, tednih. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa, gospod Balc. Besedo dobi vaša soporočevalka, prvo Beres, izvolite. Hvala lepa. Najprej opravičilo, ker sva rabila toliko časa. François Mitterrand je včasih dejal, času treba pustiti čas. No, vsekakor je bilo pomembno, da vsak od soporočevalcev najprej premelje eh, tole, ta predlog, ki ga je komisija podala skoraj da pred letom dni, to je treba povedati. V luči časa, ki je pretekel, bi si nekateri lahko dejali, da je to kar veliko časa in eh, to je vsekakor bistveno in kot je Burkhard Balc zelo upravičeno dejal, naš soporočevalec, tu imamo kar nekaj izkušenj, kar zadeva sodelovanje z ELS-om in s eh, člani nemške CDU in z tega vidika je bila to dobra izkušnja. No in eh, mislim, da bomo na ta način bistveno lažje našli skupen jezik. No, opravljeno delo nam kaže, da je včasih eh, popolno sovražnik dobrega. In eh, to, kar je danes pred nami, lahko vidimo bodi si kot eh, omejevanje škode ali kot iskanje nekega ravnovesja. Vsakdo mislim, da mora nekako prevzeti odgovornost za, za to. Preden bi se zdaj lotile podrobnosti. kot je to storil eh, soporočevalec, bi morda podala samo še eno uvodno pripombo. Če tudi smo o tem govorili že, ko smo pripravili delovni dokument. Skratka, mislim, da nam vse to omogoča nek celovit pristop glede celotnega svežnja. Poleg eh, razlogov za ta svežen, ki jih vsi poznamo, je tu še en razlog in sicer raznolikost, ki smo ji priča med pristojnimi nacionalnimi organi in vse to zahteva evropsko definicijo, da imamo enako obravnavo za vse, da se opredeli vprašanje sorazmernosti, proporcionalnosti, pa tudi vprašanje konvergence v smeri neke enotne kulture nadzora. Ne zdaj, da nadziramo čisto vsake podrobnosti eh, na terenu, da nadziramo vsako stvar, ki jo počnejo nacionalni organi, ampak da eh, vemo, da tam, kjer eh, so pač vrzeli, te lahko odpravimo. Glede točke, kjer se strinjamo, tu moram seveda potrditi to, kar je Burkhard Balc eh, dejal in morda bi šla še korak dlje, kajti zdi se mi, da vendarle je nekaj zadev, ki se mi zdi vsaj, jih je vendarle potrebno omeniti tudi v tej fazi razprave, ko nam reč gledamo bistvo predlogov komisije. Kar zadeva vse tisto, kar je povezano z eh, odgovornostjo vlogo parlamenta, eh, potem vključitev tega, kar komisija sploh ni vključila, torej famozni členi 10 do 16, kjer definiramo RTS, STS. In se upravičujem vsem tistim, ki nam sledite in ki ne veste, o čem govorim. Gre torej za zakonodajo na drugi in tretji ravni, če stvari poenostavi. Komisija s tem v zvezi ni ničesar uh, dejala, zato smo mi prečistili ta del besedila, upoštevajoč v veliki meri izkušnje, ki jih je ta parlament zbral in uh, mislim, da se je to izkazalo v prejšnji razpravi o kazalnikih, benchmarks. No, tu torej menimo, da potrebujemo natančnejšo, jasnejšo definicijo, eh, potem eh, tudi vprašanje sistema vprašanja in odgovorov, kar je zelo pogosto uporaben inštrument in eh, vemo, da je da nacionalni organi pogosto to uporabljajo kot eh, zavezojoč eh, dokument in se skrivajo za tem, da to da njim ni potrebno izvajati ustreznih preverb. Glede pooblastil, ki jih eh, predlaga komisija v svojem predlogu, bom šla bolj ali manj v istem vrstnem redu, torej glede strateške ravni Burkhard Balc je to že omenil kot eno od točk, glede katerih se ne strinjamo. Mislim, da se lahko strinjamo, da vendarle lahko morda najdemo mesto nekemu na strateškemu načrtu, ki morda ni nujno. Neskladen s tem, kar potrebujemo upoštevati je seveda potrebno tudi različne poslovne modele, ki jih imamo v bančnem sektorju, v zavarovalništvu eh, in tudi na finančnih trgih. Na to uloga inšpekcij strani nacionalnih organov. No, tu smo se dogovorili o inštrumentu, ki je dokaj uravnotežen, ki je dokaj izviren, ki ne uporablja termina peer review. In mislim, da je to pomembno, da je koristno spomniti na ta element naše kompromisne drže, kajti to pomeni, da v primerjavi s trenutno situacijo prihaja do spremembe kulture razmišljanja in tu je treba upoštevati, kaj se dogajalo v preteklosti. Ko imamo nacionalni organ, ki ne izvaja tega, kar bi morala, početi ta nacionalna nadzorna služba oziroma nadzorni organ, potem je nujno imenovati predstavnika Evropskega nadzornega organa, ki s pomočjo do petih nacionalnih nadzornih organov, vključno s tistim, za katerega gre, potem opravlja nadzor delo in poročilo potem tudi objavi. Kar zadeva vprašanje delegiranja, mislim, da se vsi kar strinjamo. Ja. Mislim, da je pomembno, da razlikujemo med delegacijami v EU in izven EU. Glede režima ekvivalentnosti, tu smo predvideli zelo rigorozen eh, režim rednega obveščanja Evropskega parlamenta o izvajanju pooblastil strani komisije, potem glede zahtev po informacijah, tu smo zelo oklestili prvotni predlog komisije, ki je bil zelo ambiciozen, sploh glede na trenutno eh, stanje razvoja agencij in tu moram reči, da je to, kar imamo vi, mi v poročilu žal v tem trenutku vsega, najboljša možna rešitev glede člena 35. Glede skupin deležnikov, tu smo ugotovili, da kar zadeva samo sestavo, potrebujemo ustrezno porazdelitev med obima skupinama. Po eni strani imamo torej 13 oseb, za, ki predstavljajo tri, ključne akteri na trgu in potem 13, ki Eh, predstavljajo druge deležnike, upoštevajoč raznolikost modelov in seveda potem še štirje eksperti. Glede upravljanja, res je, da tu ni bilo kakih hudih nestrinjen, ampak ena stvar je, glede katere se pa popolnoma strinjamo in mislim, da je to kar izvirna rešitev, ki mislim, da bi jo bilo potrebno mm, uporabljati še naprej. Sicer gre za izbirni, izbirno komisijo, ki mislim, da bi lahko uporabila bolj poglobljen pristop v smislu upogleda v trg in da se najde prave ljudi za vodenje teh eh, organov. No in potem, kar zadeva vprašanje, kdo naj sedi za omizjem, ko agencije sprejemajo predpise na ravni dve, no danes so to vedno nacionalni nadzorni organi. Ena od težav, ki jih imamo, je, da imamo na eni strani regulatorne organe, na drugi strani nadzorne organe. No in tu smo dosegli neke vrste dogovor, ja, drži, da ko agencije izvajo regulatorno vlogo, nacionalni organi ne morejo biti nadzorni organi, ampak regulatorni organi, torej tisti, ki ukrepa na ravni ena, torej zakladniška funkcija. To torej je ta dogovor, ki smo ga dosegli, ta osnova za naprej, ki je po našem mnenju zelo pomembna in Mm, mislim, da smo tudi podali nekaj izvirnih predlogov, primerjavi z predlogi eh, komisije. Mislim, da bi to moralo biti zanimivo za kolege. Dovolite mi, da kot je že storil Burhard Balc, da podam eh, zelo telegrafsko eh, seznam tistih točk, kjer zaenkrat ni dogovora ali pa kjer bi morda lahko razmišljali še o drugačnih rešitvah, kar zadeva samo tam nadzorni organ. Burkhardt je izpostavil vprašanje upravljanja. Tu se strinjamo tudi, kar zadeva ESMO, da se vključi dogovor, ki je bil potrjen tu v parlamentu glede uloge ESME, ko gre za nadzor. kar zadeva potem horizontalna vprašanja, tu eh, nismo uspeli najti dogovora. Mislim, da je potrebno zagotoviti varstvo potrošnikov v širšem smislu. Vse, kar zadeva trajnosti, razvoj in potrebo po vključevanju tega v mandat agencij. Eh, tudi to je ena od tem. Potem specifičnejše teme glede ESME. Dogovorili smo se glede tega, da se ohrani definicija prospekta, kot ga predlaga komisija, ampak eh, menimo, da to definicijo lahko nekoliko izboljšamo, da bo še bolj operativna in zato bomo vključila oziroma podložila nekaj amantmajev, da v področju uporabe vključimo ne le CCP, ampak tudi CDS in eh, pojem trade venue, kraj trgovanja, tako da bo to skladno tudi s tem, kar smo dejali ob izmenjavi mnen eh, glede temnega dokumenta. Potem glede EOP-a, predlagam, da ukrepimo ulogo EOP-a v eh, smislu kontrole internih modelov, da se vključijo tudi zaključki pogajanj v okviru pokojninskih eh, schem oziroma produktov, famozni projekt PEP, e tu torej se EOP podeli dovoljene na tem področju, to je v mandatu parlamenta, mislim, da se bomo uspeli dogovoriti glede tega besedila. No in potem končno bom eh, podala tudi predlog za okrepitev uloge kolegija nadzornikov in sicer glede prostega izvajanja storitev, kar mislim, da bi lahko bilo zanimivo tudi za dve druge agencije. Kot razumem, je to tema, glede katere lahko računa na to, da bova skupaj s oporočevalcem uložila amantmaje. Tako, nedvomno sem bila hkrati predolga, po drugi strani ne dovolj eh, poglobljena glede posameznih točk, ampak mislim, da ste uspeli dobiti neko pogled v stanje pogajen in eh, da imate zdaj neko idejo o tem, kje stojimo pri tem poročilu. Eh, seveda, obžalujem, da z Burkhardom Balcom ne bova mogla pripeljati eh, zadeve do konca, vsekakor, oziroma da nismo uspeli pripeljati zadeve do, do konca že zdaj. Mislim, da imamo zelo dobro eh, podlago in eh, mislim, da bomo lahko uspešno nadaljevali eh, tudi z osebo, ki bo potem nadomestila Burkharda Balca v zaključni fazi, čeprav mislim, da še nismo tam. Tako, sedaj pa poročevalci v senci, ne vidim nikogar iz EKR, tako da dajem besedo liberalcem in sicer Wolfu Klincu. Hvala lepa, gospod predsedujoči, zahvaljujem se obema soporočevalcema. Ne vem, ali naj bom vesel, da je bilo poročilo dokončano pred počitnicami, kajti To pomeni, da bo moral to poročilo uporabljati kot eh, zanimivo, ampak zahtevno počitniško branje. Eh, jaz od včeraj zvečer še nisem uspel preučiti besedila, tako da se opiram samo na to, kar sem slišal in eh, na moje predhodne informacije, odkar sem dobil poročilo komisije. Torej, ko gre za mm, mandat, eh, pristojnosti in pa upravljanja. Eh, ko gre za pristojnosti, vemo, da je bila kriza leta 2008 tako huda, tudi zato, ker smo imeli v Evropi različne kulture nadzora in s tem različno učinkovitost nadzora. Um, prej smo imeli arbitražo na tem področju in eh, to, da se sedaj zavezujemo neki konvergenci na tem področju, je pomemben korak naprej. Um, in dobro je, da je komisija v zvezi s tem to predlagala. Predstavitve, ki smo jih imeli v odboru z zastopniki nacionalnih organov, pa tudi z Larozjerem in pa drugimi, uh, Eh, torej oni so se že leta in leta prej ukvarjali z vprašanjem nadzora. No in ta, te predstavitve so pokazale, da obstaja veliko razhajanje stališč med tem, kaj si predstavljajo nacionalni organi, kaj si predstavlja komisija in kaj si predstavlja ta oba poročevalca. Se pravi, ne bo nam uspel velik preobrat v enem koraku. Uh, prej moramo poskrbeti za postopen napredek, ne da bi pri tem uh, ovirali nacionalne pristojne organe. To bi bilo kontraproduktivno. Oni so tisti, ki imajo izkušnje. Nažalost pa niso vsi nacionalni organi enako močni, če razmišljam recimo o Buffing ali NF. Eh, potem imajo oni tukaj dolgoletne izkušnje V nekaterih eh, državah pa imamo nadzorne organe, ki so od tega svetlobna leta oddaljeni in ki samo postopoma prihajajo na eh, ta nivo. Kar se tiče pristojnosti. Tukaj je nekaj zadev nespornih, po mojem mnenju. Ne glede na to, ali to imenujemo peer review ali pa kakorkoli že, moramo dejansko zagotoviti to, da se bodo šipkejši nadzorni organi lahko učili iz izkušenj močnejših. In to moramo organizirati ne na nek eh, odnos med učiteljem in učencem, ne, ta odnos mora biti kolegijalen, ampak temu se ne gre izogniti. Uh, strateški načrti oziroma strateški nadzor. Tudi tukaj je treba, zato da se približamo konvergenci, eh, stremeti k enakim strateškim ciljem za vse nadzorni organi morajo prevzeti vodilno vlogo oziroma vsaj vlogo koordinacije. To se meni zdi očitno. Največ sprememb pa vidim, da obstaja pri ESMI, pri EIOPI in pa EBI obstaja. Nekaj sprememb ESMA pa je predmet največjih sprememb. Ta je zdaj uh, uspešna pri repoposlih, pri bonitetnih agencijah, sedaj pa bo dobila še dodaten. Uh, Eh, nadzor na področju referenčnih vrednosti. To se mi zdi dobro. Pri prospektih sem nekoliko bolj zadržan kot prvonš. Od nekaterih izvršnih direktorjev vemo, da so prospekti zelo dobro rešeni na nacionalni ravni, tako da tukaj ne obstaja potreba po evropskem nadzoru. Morda se bo to v kakšnem primeru še spremenilo, ampak da bi sedaj načeloma rekli, da mora biti ESMA pristojna za vse prospekte, to se mi pa zdi, da gre predaleč. Eh, ESMA pa lahko prav gotovo igra pomembno ulogo pri razdelitvi ekvivalenc tako imenovanih tretjih držav, med te bo kmalo spadalo tudi Združeno kraljestvo. Eh, tukaj moram ESMA v rednih presledkih preverjati, ali so pogoji za ekvivalentnost še vedno izpolnjeni. Eh, no, eh, jasno je, da mora tukaj določeno ulogo igrati tudi Evropski parlament. To se mi zdi pozitivno. EIOPA prvonč želi, da bi imela EIOPA večjo ulogo, predvsem pri. Uh, notranjih modelih izračuna. Tukaj bi bil previden. Slišal sem, da ima EU pa tukaj precej enostranske pristope in stališča. In tudi v luči vloge, ki jo bo EU pa v prihodnosti igrala pri drugih področjih, recimo pri PEP. E potem je tukaj še treba biti uh, previden. Dobro, če bi imeli res evropski pokojninski proizvod, potem mora EU pa pri tem seveda igrati določeno vlogo. Eh, ampak sicer pa mislim, da je Evropa tradicionalno in konzervativno usmerjena predvsem v produkt zavarovanja, v zavarovalne proizvode. PEP pa mora biti strukturiran na ta način, da bodo to lahko uh, ponudili tudi drugi ponudniki storitev. Potem področje upravljanja, governance. Pravilno in normalno se mi zdi, da je komisija rekla, da so tukaj potrebne spremembe. Odbor nadzornikov je telo, ki je zelo veliko, 28 predstavnikov tam sedi, v bodoče jih bo 27. No in ti nadzorniki na vse skupaj gledajo močno tudi skozi nacionalno prizmo. Če bi imeli manjšo, bolj pregledno strukturo v obliki izvršnega odbora, bi se mi to zdelo veliko bolj razumno. Predsednik ali eh, predsednica mora imeti možnost odločilnega glasu pri eh, enakem eh, um, pri enakem številu, zato bi, bil, zato bi predlagal, da imamo uh, liho število zastopnikov. Če bi vedno odlo, uh, odločal predsedujoči, potem bi to privedlo do preveč enostranskih odločitev tega telesa. No, eh, sam sem se vedno zauzemal eh, tudi za to, da bi tukaj dopustili tudi zunanje strokovnjake, ki ne prihajajo neposredno iz nacionalnega nadzornega organa. Lahko so morda prej bili v nadzornem organu, ampak imajo sedaj za seboj eh, tako imenovano cooling off period. Ehm, takšni ljudje imajo dovolj znanja, so pa neodvisni od nacionalnih zahtev in stališč. No, nadzorna struktura je pri ESMI drugačna kot v EBI in EIOPI, kajti oni uh, upravljajo tudi z posli CCP. Zato ni potrebno, da bi za te posle imeli lasten nadzorni odbor za tremi ali štirimi člani. To bi se mi zdelo pretirano. Lahko si že predstavljam, da bi imeli skupaj odbor morda petih ljudi, kjer bi se eden ali pa dva ukvarjala izključno z vprašanji CCP. Potem deležniki. Tukaj je pomembno, da so zastopani tudi predstavniki civilne družbe, ki si prizadevajo za pravice potrošnikov. Eh, tega mi v dosedanjih predlogih manjka. Tretja točka, financiranje. Vedno, ko gre za denar, se seveda stvari zapletejo, Burkhardt je rekel, da misli, da bi morali ostati pri tem, da bi del, torej 40 odstotkov financiranja prišel iz Evropske unije, preostanek pa iz nacionalnih nadzornih organov. Tudi sam menim, da bi morali nacionalni organi sodelovati pri sofinanciranju, sofinancirati pa bi moral tudi finančni sektor. In kakšen bi bil potem najboljši, uh, kakšno bi bilo najboljše razmerje uh, 20, 40, 30, ne vem, eh, ne morem kar iz rokava potegniti sedaj tukaj neke magične številke. Pomembno je pa, da najdemo neko metodo, s katero bodo lahko eh, nadzorni organi eh, delali neodvisno in se bodo čutili tudi za, odgovorne za svoj proračun. Odgovarjati morajo tudi napram parlamentu. tukaj ne smemo brez potrebe izdajati preveč uh, denarja. Tako da nasplošno gledano sem eh, pozitivno naklonjen do poročil. Uh, dobro je, da sta poročevalca uspela št na številnih področjih najti kompromis. V parlamentu nam bo verjetno uspelo doseči nek spremljiv kompromis sem pa skeptičen do tega, kaj se bo zgodilo v svetu. Eh, pogajanja verjetno ne bodo lahka. In ne vem, če nam bo uspelo še v tem mandatu zaključiti z vsemi trialogi. Dobro, ne bom v tem trenutku sodil o tem, upanje ostaja. Mogoče pa bomo dosegli vsaj delen uspeh. Uh, Mr. Klintz, uh, then we come to the Greens, and that is Sven Giegold, please. Tako sedaj pa zeleni Sven Giegold. Ja, zunächst äh, ganz kurz, ähm, äh, lieber Wolf. Na kratko. Dragi Wolf, upam, da boš imel še kakšno bolj prijetno počitniško branje. Jaz bi ti z veseljem poslal knjigo, če mi boš dal tvoj zasebni naslov potem boš verjetno presenečen, kaj ti žalostno bi bilo, če bi se z teh šest tednov ukvarjal samo s tem poročilom. Um, ehm, obima soporočevalcema se zahvaljujem za delo. To je sedaj eh, podlaga dobro izhodišče, na podlagi katerega bomo lahko nadaljevali z delom. Poročilo vsebuje številne predloge, ki lahko uživajo široko soglasje, široko podporo v parlamentu, predvsem krepitev pravic parlamentov. Ta poskus eh, deparlamentizacije finančne uredbe je s tem bil zadržan. Eh, nadzorni organi morajo odgovarjati tudi nam. To se mi zdi dober predlog in to podpira tudi naša skupina. Moram pa odkrito povedati tudi to, da sem razočaran, da imamo dva soporočevalca največjih skupin v Evropskem parlamentu, pa oni ne, more, pa ne moreta eh, jasno povedati, da podpirata predloge komisije na področju upravljanja z več evropskega nadzora in z več evropskega vpliva v nadzornih organih. Kajti rezultat predstavitev je pokazal, kot je povedal tudi Wolf Klinc, eh, evropska dimenzija je tukaj šipka v primerjavi z nacionalnimi organi. Seveda si želimo, da bi sodelovali med seboj in moramo paziti na to, da ne bo šlo za eh, nek neko uh, eh, nasprotovanje med nacionalnimi in evropskimi organi, ampak vseeno moramo paziti na to, da sedaj številnih pristojnosti nadzornih organov niso bile izkoriščene, zato ker imamo to napako pri naši nadzorni strukturi. In zato moramo poslati jasen signal v parlamentu, da želimo krepitev evropske uh, ravni v nadzornih organih, uh, Eh, in uh, morda bi morali tukaj zahtevati celo več kot komisija, zato da bi imeli nekaj več manevrskega prostora v pogajanjih za nacionalnimi državami. Potem predloge v zvezi z upravljanjem, uh, z governance, z upravljanjem. Tukaj nekaj dobrih podrobnih predlogov bi pa želel opozoriti na dve zadevi, s katerima se ne strinjam. Prvič, ne vem, ali je pametno da bi predsednike nadzornih organov imenovali za 8 let in da parlament v mestnem času ne bi imel možnosti poseči v to. Uh, zdi se mi, da je ta mandat dvakrat po pet let uh, bil dobra odločitev do sedaj. Eh, potem ima tudi parlament lahko več vpliva na to. In pa potem drugič, ne predstavljam si izvršnega odbora, ki bi bil sestavljen iz predstavnikov parlamenta, komisije in sveta, da bi ta odbor odločal o postopku pritožb. Um, ne vem, če sem to narobe razumel, vidim, da se poročevalca mrščita. Eh, prosim, da mi še enkrat pojasnite, kaj se bo spremenilo v postopkih pritožb. Eh, prav tako se mi zdi. da bi morali predsedniki nadzornih organov odgovarjati Evropskemu parlamentu. Um, do sedaj so nam ogovarja, uh, eh, odgovarjali. Morda se nismo z njimi vedno strinjali, ampak eh, v osnovi je ta odnos dobro deloval. Potem Pervonš Beris je izpostavila še dve točke, ki sta pomembni za našo skupino. Upali smo, da bomo potem, ko smo naše delo podkrepili številnimi znanstvenimi študijami, uh, Eh, lahko okrepili pomankanje zaščite potrošnikov v finančnem sektorju. Tudi Wolf Klinc je to omenil. Eh, tudi študije so jasno pokazale, da obstajajo pomankljivosti pri izvajanju evropske zakonodaje, da obstajajo kršitve, ko gre za pravice potrošnikov in v nobenem primeru nadzorni organi niso eh, dosedaj sprožile ustreznih postopkov. V enem primeru proti Bolgariji, ampak v večini primerov se pa nič ni zgodilo. Zato bi po mojem mnenju morali v eh, nadzornih organih okrepiti tudi zaščito potrošnikov in pa zaščito naložbenikov. Samo potrošniki, ki bodo zaupali v mm, proizvode in pa investitorji, se bomo potem povezali med seboj. Zato je treba to okrepiti. Um, mislim, da bi morali okrepiti recimo krovno združenje uh, investitorjev ali pa uh, upoštevati bi morali predloge krovnega združenja potrošnikov. Uh, in pa potem še zadnje, to je omenila Prvonš Beres. Strinjamo se, finančni trg mora igrati določeno ulogo pri izvajanju oziroma pri doseganju podnebnih ciljev. Potrebujemo več investicij v trajnostna področja, eh, prav tako moramo preprečiti nov zlom finančnega trga. V primeru, da bi prišlo do motnje investicij zaradi eh, motenj na področjih, ki so odvisna od podnebnih sprememb. Uh, skratka um, mislim, da bi morali pri tej zakonodaji bolje upoštevati tudi trajnostni razvoj. To več ne bi smelo biti nekaj, za kar se moramo boriti, ampak pravzaprav nekaj samo po sebi umevnega. In ne razumem, zakaj se kdo temu upira. Hvala. Uh, predstavnikov GUE-NIS, tudi ne iz EFDD ali ENF, še postopek CATCH-DI. Gospod Langen je prosil za besedo. Vielen Dank an die beiden Berichterstatter. Hvala lepa obema poročevalcema. Sam še nisem prebral poročila, kaj ti danes po noči sem počel eh, nekaj drugega. Eh, slavil sem zmago Francije in objokoval eh, to, da je Belgija izgubila. No, ti se mi, da so poročila dobra. Eh, ko gre za ulogo nadzornih organov, eh, se moramo nasloniti tudi na dosedanje izkušnje in tukaj negativno izstopa predvsem ena agencija in sicer EIOPA. EIOPA eh, e ne deluje v skladu z načelom sorazmernosti, pa tudi, ko gre za parlamentarne pristojnosti, se niso dobro odrezali. No, in uh, rekel bi tudi, da potem, ko je bil na novo potrjen predsednik Jope, se spovoč ni brigal za to, kaj misli parlament o njegovem delu. Eh, zato mislim, da bi morali okrepiti pravice parlamentov, to je tukaj izrednega pomena. Tudi jaz dvomim v to, ali nacionalni organi ustrezno upoštevajo evropsko raven. In tukaj moramo poskrbeti za neko razumno ravnotežje financiranje, tudi to je že dolgo sporna točka. Strinjam se s tem, da bi morali še vedno imeti sofinanciranje na nacionalni ravni. To pa seveda ne sme voditi do tega, da bi eh, to omojevalo potrebne ukrepe. Eh, no, eh, kar se tiče zakonodajnih predlogov v zvezi z eh, centralnimi nasprotnimi strankami in pa emirjem, se mi tukaj za razliko od Wolfa Klinca predlogi zdijo dobri, tudi nove pristojnosti ESME. Potem uh, krepitev sorazmernosti in pa strožja pravila. Jasno je, da ima EU pa. Ehm, preveč pravil, preveč zapleteno reguliranje, 500 različnih pravil in tako naprej. Nacionalni organi niso izkoristili možnosti izjem, ker tudi EU pa tega ni želela. Kvantitativno poročanje to pri tem vedno zamujajo, poročja, pod, poročila o četrtletjih, tukaj manjka veliko podatkov, eh, potem preveč je eh, podatkov v letnih poročil. To je vse skupaj treba urediti in to nam bo uspelo samo za jasno definicijo nalog. Eh, poročilo se mi zdi zelo dobro. Eh, in mislim, da bi morali pri poročilu izboljšati in konkretizirati načelo sorazmernosti, prav tako pa moramo rešiti vprašanje, kako bo v bodoče pri tem sodeloval Evropski parlament. Hvala lepa, ima še kdo kakšno vprašanje? Komisija nas danes samo posluša, prav? Ja, vedno ste dobrodošli pri nas in vedno lahko podate tudi svoje pripombe. Tako sedaj pa dajem besedo spet obema eh, soporočevalcema, najprej Burkhardt. Eh, Hvala. Kratek bom, zahvaljujem se kolegom za vse pripombe. Eh, izredno se strinjam z kolegom Wolfom Klincem. Smo na poti močnejše konvergence. To je cilj večine skupin tukaj v Evropskem parlamentu. V, v tem smislu to sploh ni pod vprašanjem. No, e, ena izmed glavnih tem bo dejansko obs. Ostalo vprašanje, kako uravnotežiti tri evropske nadzornike in pa nacionalne nadzorne organe. E, to sem povdaril že na prvi razpravi o tem. To bo prav gotovo osrednja naloga teh poročil. No, dobro je tudi to, da so kolegi poudarili, da je treba zgladiti razliko v strokovni ravni posamičnih nadzornih organov. Oziroma, za drugimi besedami, šipkejši nacionalni nadzorni organi se morajo učiti od strokovnosti večjih in močnejših nacionalnih nadzornih organov. No, v nadaljnih razpravah bo prav gotovo napeto okrog vprašanja upravljanja, governance. Tukaj se stališča nekoliko razhajajo. Potem financiranje. Tukaj bomo verjetno uspeli najti neko rešitev. Gre za to, da ne želimo postavljati vprašaj sistema samega. Eh, prav gotovo bo na koncu v eh, odboru prevladalo mnenje, da bi javni sektor še vedno moral prevzeti del sofinanciranja, eh, treba pa bo se še govoriti okrog konkretnih eh, odstotnih deležev. Potem še ta mandat osmih let. Oba poročevalca se strinjava, da je to dobra ideja. Ravno zaradi tega, Eh, o čemer je govoril kolega Langen. V prvem delu mandata predsednika nadzornega organa je pogosto tako, da so ti zelo naklonjeni, prijazni do Evropskega parlamenta. V drugem mandatu pa se to lahko zelo hitro spremeni, če se neutralno izrazim. Tako da Eh, daljše mandatno obdobje, ne bo ponovne izvelitve. To sva predlagala in eh, oba poročevalca sva prepričana, da je to smiselno. Zato je to tudi zapisano v osnutku poročil. Če pa vzamem, mislim, da bo razprava zanimiva, napeta. No, eh, pripričana pa sva, da so poročila dobro izhodišče za razpravo v parlamentu. No, pa še zadnja točka. Osebno sem prepričan, da bo parlamentu uspelo k malu priti do rezultata, do glasovanja v odboru in da bomo potem dobro pripravljeni za pogajanja s svetom. Če se bo to zgodilo tudi na drugi strani, pri našem sozakonodajalcu, tu, dragi Wolf, pa imam tudi jaz določene dvome. No, ampak to seveda ne pomeni, da moramo biti mi manj ambiciozni. Eh, pregled zakonodaje o nadzornih organov moramo čimprej končati v našem odboru, o tem glasovati in s tem bo, bomo poskrbeli tudi za nekaj pritiska na svet. Odkrito pa moram povedati, da dvomim, da bo svet enako ambiciozen kot Evropski parlament. Hvala lepa in pa še Pervonč Beres. Merci, merci Najlepša hvala. Hvala vsem kolegom in kolegicam, ki so bili prisotni tekom te razprave. Marsikdo, ki ga trenutno ni v eh, dvorani, bo prispeval uh, s predlogi sprememb in tako uh, naprej in tega se veselim. Podala so že uvodne besede in uh, V zvezi s tem, kar smo slišali v razpravi, bi povedala naslednje. Ne moremo eh, soditi agenciji glede na bodoče naloge, ki jih bodo dobili eh, v kontekstu njihovih trenutnih pristojnosti. Lahko bi torej rekli, da eh, agencije ne morejo početi tega, lahko pa počnejo to v tem kontekstu in tako naprej. To je bila prva stvar. Druga stvar, mislim, da je Sven Gigold eh, o tem govoril, češ, da vsi vlečejo v svojo smer in da se nič ne premakne. In to eh, je pojasnilo za situacijo, v kateri smo se znašli. Agencije so imele pristojnosti, niso pa je uporabljale. Eh, in nekaj treba spremeniti iz vidika zakonodaje, tako da tiste pristojnosti, ki že obstajajo in tiste pristojnosti, ki jih bodo še dobili, dejansko uporabljajo. V nasprotnem primeru uh, vzpostavljamo nekaj, kar zgolj eh, posega v zaupanje eh, v Evropo. To ni dobro ne za evropejce, ne za Evropo in eh, mislim, da bomo morali in bomo tudi našli skupne rešitve in kompromise. Rada bi izpostavila eh, dva ali pa tri eh, predloge, ki se nam zdijo eh, zanimivi. V besedilu smo uvedli tudi člen za zaščito žvižgačev, to je pomemben horizontalen element. Tukaj treba namreč spoštovati načelo ehm, poklicne zaupnosti ampak obenem je treba zaščititi eh, žvižgače, eh, kot smo eh, videli, se lahko pojavijo težave na finančnih trgih. Kar se tiče SRB, smo uvedli dva elementa, ki ju je treba omeniti. Komisija je poskušala zagotoviti en sedež za SRB, seveda je veliko ljudi za uh, mizo, upoštevati je treba tudi organ za reševanje in uh, imamo mesto pod predsednika uh, eh, strokovnega sveta, ki uh, je um, bilo črtano. Strokovni svet zagotavlja neko intelektualno raznolikost. Uh, Eh, SRB-ju in to je treba eh, spoštovati tudi v prihodnosti. Kar se tiče eh, naših izmenjav z Marjom Dragjem, kar se tiče naših izkušenj na podlagi teh, menimo, da bi morali biti poslanci povabljeni na zasedanja sveta ECB. Oziroma SRB se upravičujem. To, kar je dejal Wolf Klinc, eh, je eh, pomembno ohraniti, moramo eh, to ulogo in si vsi prizadevati za više standarde, je pa tukaj potrebno več evropskih ukrepov kot danes. Strinjam se tudi z Burkardom glede eh, časovnice. Mislim, da lahko ta odbor pokaže dober eh, zgled svetu in čim prej eh, sprejme svoje stališče, čim prej potrdi poročilo. Poslati moramo jasno politično sporočilo svetu, pokazati moramo, da obstaja potreba po uh, izboljšanju eh, pristojnosti eh, agencij zaradi več razlogov, glede na posvetovanje naprimer, eh, je jasno, da potrebujemo bolj realističen pristop in kot smo izpostavili v tem poročilu, je treba s temi reformami nadaljevati. Sven Gigolt je izpostavil poročilo, ki ga je pripravil leta 2014 v našem odboru. To smo Eh, vključili v naše eh, razmisleke. Kar se tiče imenovanja eh, predsedujočega ESI, je Burkhard Bald že govoril o obdobju osmih let, samo bi dodala še naslednje. Sven Gigold pravi, da če po petih letih ni ponovnega potrebovanja mandata, bo parlament izgubil določeno svojo vlogo. Mislim, da smo danes soočeni s podobno situacijo, ko je eh, nek član eh, odbora ponovno imenovan in eh, V takšnih primerih prav tako nimamo pomembne, pomembne uloge. To smo videli pri treh ESAH, v takšnih primerjih eh, je Evropski parlament precej manj pomemben kot pa v tistem prvem eh, postopku. In ravno zaradi tega argumenta, zaradi uloge Evropskega parlamenta smo predvideli eh, ta postopek. Brez dvoma bo sem še enkrat natačno analiziral besedilo in bo vesel tega, kar sva predlagala eh, glede imenovanja. Ne zgolj zaradi samega postopka imenovanja, ampak tudi zaradi vzpostavitve eh, izbirnega odbora. Kakšen je naš predlog, eh, da imamo o izbirni odbor, v katerem sedita dve osebi iz sveta, dve iz parlamenta in dve iz komisije? tako, da so eh, stvari uravnotežene. Ko naprimer eh, razpišemo prosto eh, mesto, naprimer spomnim se, ko je komisija prvič predlagala člane ESE, mi nismo ničesar videli in komisija je v bistvu izbrala ljudi, ki so na to upali urožiti svoje kandidature. Gre za zelo občutljive zadeve, seveda ljudje se nočejo izpostaviti, gre tudi za tveganje uh, Eh, z vidika um, njihovega uh, statusa. In ravno zato si moramo prizadevati za neke redne, eh, normalne postopke. Burkard Balc je odprt za predlog, ki sem ga podala, sicer prepozno, ampak vseeno. Uh, Eh, in to je predlog eh, krepitve kolegija nadzornikov v primerih, ko eh, pride do vprašanj v zvezi z svobodnim zagotavljanjem oziroma izvajanjem določb. Kar se tiče Eh, bodoče vloge parlamenta. Mislim, da ima naše poročilo dobro podlago za nadaljne delo in eh, veselim se že nadaljnega sodelovanja. Presedočega pa prosim, da pove, kako obvezna je ta časovnica, ki eh, je predvidena. Ja, yeah, Najlepša hvala. V časovnici ste se pogajali vi, kar pa se tiče pozne predstavitve poročila je treba povedati naslednje. Predloge sprem boste lahko v sistem vlagali konec julija oziroma začetek avgusta, ko bo do navoljo vsi prevodi osnutka poročila. Se upravičujem, tako bomo pač delali. Člani članice odbora bodo pravočasno obveščeni o odprtju orodja za vlaganje predlogov sprememb. 30. augusta 2018 ob 20. Eh, ob 12. opravičujem, eh, imamo rok, to je prvi eh, teden, ko delamo in konec se je ekona v četrtek je torej rok, bolj ali manj. No, ponavadi imate poročevalca zadnjo besedo. No, kakšen je vaš predlog za časovnico? No, tudi to je eh, nekaj, o čemer ponovadi govorita poročevalca. No, strinjam se, da moramo s tem delom zaključiti čim prej, vseeno pa bi rado dal še en eh, teden temu eh, roku za vlaganje predlogu sprememb. Predlagate torej, torej podaljšanje roka. Torej na mesto 30. augusta, 1. september ali nekaj takšnega. Uh, to bi bil potem 7. september, pravi Wolf Klint. Ali je sprejemljiv 5. za vas, to je sreda? No, težava je tudi ta, da nimamo vseh prevodov zaenkrat. The report is in English, but every poročilo je v angliščini. <laughs> Vsak ima pravico uložiti eh, predloge sprememb v eh, maternem jeziku. To bili boste sporočilo, ko bo eh, elektronski, elektronsko orodje za vlaganje predlogov sprememb odprto in to bo uh, konec eh, julija, na to pa uh, imamo rok 30. augusta, takrat so že se je uh, odboru poročevalca, se pač držita te časovnice, se upravičujem. Včasih uh, se o teh zadevah odločajo koordinatorji, ko pač poročevalec nekaj predlaga, ampak eh, v tem primeru sta pač oba koordinatorja, tako da sam težko posežem v eh, njune odločitve. Končni predlog je torej 30. august ob 12. uri. Na seji 1. oktobra bomo govorili o teh predlogih sprememb v Strasburu. A, lepo. V ponedeljek zvečer torej. V odboru Ekon bomo glasovali 5. novembra in eh, tudi tu je pomembno, da se držimo časovnice, na to pa plenarno zasedanje 12. novembra in eh, s tem začetek trialoga. Sestanek je s tem prekinjen, nadaljevali bomo popovdan z Elke König, eh, predsednico enotnega reševalnega odbora ob 14.30 nadaljujemo. Hvala.